parlament, da se opredeli, začne teči jutri 18. februarja 2011. Zapisnik tega zasedanja bo predložen parlamentu potrditev na začetku prihodnjega zasedanja. Če ni ugovorov k resolucijam, ki so bile danes sprejete, bodo resolucije posredovane v njim navedenim naslovnikom. Kolegi in kolegice, prišli smo do.